Vi poročevalka, gospa Van Nivenhuizen, beseda je vaša. Kolegice in kolegi, vas pa prosim, da počasi in pa tiho zapustite dvorano. Frau van Nieven... Gospa Van Nivenhuizen. Bitte sehr. Izvolite. Direkt am Ja, izvolite beseda je vaša najlepša hvala gospod predsednik gospod komisar drage kolegice in kolegi torej jutri bomo glasovali samo trenutek dame in gospodje prosim bodite toliko prijazni da boste tiho in mirno zapustili dvorano Eh, to velja tudi za gospo Harms in gospoda Ferhofštata kot eh, vodji poslanskih skupin. Izvolite, kolegica.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 Dame in gospodje, jutri bomo glasovali o predlogu, o pomembnem predlogu uredbe eh, o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah. V preteklih mesecih eh, so pričele potekati preiskave, ki so ugotovile eh, veliko guljufi na davčnem področju. Prišlo je do manipulacij referenčnih obrestnih mer in, eh, pri, in do manipulacije eh, referenčnih mer za devizno poslovanje. Prišlo je tudi do domnevnih manipulacij eh, drugih indeksov in kar nekaj akterjev naj bi izvajalo te manipulacije. Torej, do teh manipulacij prihaja na številnih področjih in zaradi tega potrebujemo dobre eh, referenčne mere, če želimo zagotoviti finančno stabilnost in če se želimo izogniti manipulacijam v prihodnosti. Zakonodaja, ki jo bomo sprejeli jutri, eh, želi zaščititi finančno stabilnost in finančno poslovanje. To pomeni, da potrebujemo ustrezne zaščitne klauzule eh, za referenčne obrestne mere, kot je naprimer eh, Libor. Eh, to je referenčna obrestna mera, ki jo uporabljamo vsakodnevno. Vendar pa se moramo zavedati, da obstaja zelo veliko referenčnih mer, tako v Evropi, kakor tudi izven Evrope. In to seveda vodi v situacijo, ko lahko vlagatelji izbirajo med različnimi eh, obrestnimi merami. In zaradi tega prihaja eh, do koncentracije trga in eh, s tem posamezni ponudniki pridobijo več vpliva in se sicer tudi vpliva na gospodarstvo to vodi eh, k manjši tržni disciplini. Zaradi tega moramo upoštevati tudi manjše obrestne mere in poročilo oziroma referenčne mere in poročilo je uravnoteženo v eh, tem pogledu. Eh, govori o različnih referenčnih merah, tako referenčnih merah Evropske unije, kot tudi referenčnih merah tretjih držav. To je ključnega pomena, če želimo poskrbeti za oživitev gospodarstva, eh, če eh, želimo vzpostaviti Evropsko kapitalsko unijo. Zaradi tega upam, da bomo to zakonodajo sprejeli eh, tako, kot smo jo sprejeli v odboru Ekon, tudi na plenarnem zasedanju. V odboru je bilo to poročilo sprejeto z 41 glasovi za. Rada bi se zahvalila vsem poročevalcem v senci za pomoč pri eh, pripravi tega poročila. Eh, zahvaljujem eh, se tudi vsem poslanskim skupinam, ki upam, da me bodo še naprej podpirale tudi tekom trialoga. Po treh letih razprave bomo končno imeli pozitivno osnovo glede referenčnih vrednosti. Najlepša hvala, gospa Van Nieuwenhuizen. V imenu Evropske komisije pa gospod eh, Jonathan Hill. Izvolite. Gospod predsedajoči, spoštovane gospe in gospodje. Referenčne vrednosti se morda slišijo kot eh, neke malenkosti, ampak v resnici Eh, segajo v srce finančnega sektorja in pa gospodarstva v širšem smislu. So eh, podlaga eh, za cene pogodb in zadevajo celo vrsto finančnih instrumentov. Ulaganje, ulaganje, investicijski in pa pokojninski skladi uporabljajo referenčne vrednosti za to, da bi ovrednotili svoje zmogljivosti ali pa svojo vrednost zato moramo zaupati referenčnim vrednostim. Doživeli pa smo celo vrsto škandalov in ti so zelo spodkopali zaupanje. In ne pozabimo sledečega. To ni kriminal brez žrtev. Zame je manipuliranje referenčnih vrednosti enako kraji. Zato, da bi ponovno vzpostavili zaupanje, smo predlagali sledeče. Ponudniki referenčnih vrednosti bi morali biti urejeni in pa nadzorovani morali bi uvesti upravljanje in pa nadzor in pa obladovati tudi konflikte interesov, zato da bi bil cel sistem bolj pregleden in pa da bi eh, lahko akterje tudi ustrezno eh, nadzorovali. Eh, referenčne vrednosti, ki imajo vpliv, čezmejni vpliv, smo predlagali mednarodne a, nadzornike, ki vključujejo izmo. To bo zagotavljalo pregled in pa še nadaljno možnost obstoja referenčnih vrednosti. To ni bil enostaven dosje, bil pa je izredno pomemben. In zelo bi rad eh, čestital eh, gospe poročevalki Van Nizenhojzen za njene sposobnosti, ki jih je pokazala pri sestavi tega poročila. Veselim se razprave v trialogu um, široko, um, široko področje uporabe, pomeni, da zajema uh, predlog velike in majhne referenčne vrednosti. Ekon je predlagal um, pristop, ki temelji na tveganju za nekritične referenčne vrednosti. Veseli me, da tako razmišljate in uh, mislim, da nam bo uspelo doseči pravo ravnotežje. Evropska unija bo prva jurisdikcija, ki bo vzpostavila uh, pravne predpise na tem področju. Uh, moramo zagotoviti tudi dostop do eh, referenčnih vrednosti iz tretjih držav. Meje morajo ostati odprte, to da preprečiti moramo tveganja povezana z referenčnimi vrednosti. In znova se veselim razprave o tem, kako bi lahko dosegli te cilje. Nasplošno mislim, da je to še en pomemben korak pri zagotavljanju tega, da vzpostavimo podlago za močen finančni sistem. Sedaj ukrepi začeti veljati. You, Hvala lepa, gospod komisar. In sedaj v imenu odbora ITRE, gospa Matijas. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Velika večina evropskih državljanov je posredno ali neposredno prizadeta zaradi referenčnih vrednosti imamo različne agencije, ki izdajajo in informirajo o referenčnih vrednostih. Referenčne vrednosti so postale javno dobro. Zato je treba doseči čim večjo korist za javno dobro, ker to vpliva tudi na realno gospodarstvo. In zato je manipulacijo treba preprečiti in natančno nadzirati in spremljati, kaj počnejo uh, agencije. Treba je še posebej pogledati, eh, kako se izvaja presoja primarnih proizvodov in energetskih trgov in natančno nadzirati te agencije. Modeli za presojo cen so, se zelo razlikujejo med seboj. Manipulacija eh, presoje cen primarnih proizvodov pomeni tveganje ne samo za vlagatelje, ampak tudi za končnega uporabnika. Zato veliko družin plačuje previsoke cene za plin ali katero koli drugo vrsto energije. Treba je torej poskrbeti za pravo upravljanje in pravi in strok nadzor. Obstaja veliko pobud na tem področju, vendar pa niso bile dovolj. Treba je preprečiti ranljivost za manipulacije in pa tudi ugotoviti, če presoja cen je v skladu z fizičnim trgom in če so presoje cen dobro namerne. Treba je tudi sprejeti eh, sankcijske ukrepe, če je to potrebno, če agencija ne izdaja presoje cen, ki je v z, skladu z evropsko zakonodajo. Obstaja bistveno vprašanje kritičnih referenčnih vrednosti in mi obžalujemo, da niso bile sprejete naši predlogi eh, sprememb in da nismo dovolj obdelali tega področja. Treba je tudi povečati področje uporabe ključnih referenčnih vrednosti. Za nas in za zelene je to ključnega pomena, vendar pa naši predloge sprem niso bili sprejeti. Takš, na takšno pomembne področje je treba zelo previdno in natančno regulirati in urejati, če ne nam ne bo uspelo pridobiti zaupanje naših državljanov. Najlepša hvala. Gado. Now, Eh, Hvala lepa, sedaj pa so na vrsti predstavniki političnih skupin. Najprej v imenu Evropske ljudske stranke gospod Ludek Niedermayer. Dve minuti, izvolite. Hvala lepa, ja, spoštovane kolegice in kolegi. Gospa poročevalka eh, Novenhausen in pa komisar Hill sta zelo jasno povedala, da je bil položaj v preteklosti slab bi, in položaj bi lahko imel daljnosežne posledice za verodostojnost finančnega trga in pa stabilnost gospodarstva. Na tem mestu je treba povedati sledeče. Številne korake smo naredili za to, da bi finančne instrumente bolj ukrepili, ki so pomembni za finančni sistem. To je sedaj zadnji korak pri ustvarjanju varnejšega okolja tako da bomo imeli verodostojno in stabilno finančno industrijo. Ti predlogi se osredotočajo na eh, referenčne eh, vrednosti. Kot je dejala poročevalka, eh, je bil predlog predložen že kar pred nekaj časa in v prejšnjem sklicu parlament tega ni potrdil. To je zelo tehnična zadeva. Komisija je izdelala predlog, ki je zelo globok in pa zelo tehničen številna vprašanja zadevajo eh, konsistentnost oziroma skladnost te zakonodaje za mednarodnim okoljem. Eh, upoštevamo tudi IOSKO in seveda to eh, je povezano tudi z problemi s tretjimi državami vesel sem, da smo dobro sodelovali s pročevalko, kajti ona je eh, izbrala boljšo ravnotežje med eh, eh, pomembnimi indeksi oziroma referenčnimi vrednostmi in pa manj pomembnimi. Poročilo tudi izboljšuje sistem v odnosu do tretjih držav, poročilo pa je ustvarilo tudi pravi sistem med odgovornostjo in pa nadzorom. Pred seboj imamo zelo dober predlog in upam, da bo, nam bo parlament dal močan mandat, mandat za poganja v trilogu. Eh, parlament in komisija imata različni mnenji, ampak za dobro zakonodajo bomo izpolnili za prečakovanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Jonas Fernandez v imenu socialistov. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej breja čestitev poročevalki, kot tudi vsem kolegom, s katerimi smo se pogajali o tem poročilu v zadnjih eh, mesecih. Mislim, da smo s tem poročilo izboljšali prvotni predlog komisije. Naša politična skupina se je še posebej osredotočila na urejanje ključnih referenčnih vrednosti. Dosegli smo definicijo ključne vrednosti, s katero bomo omogočili definirati tudi nacionalne ključne referenčne vrednosti. In kot je še povedala kolegica Matijas, gre za javno dobro in zato je treba zagotoviti um, smiselno in razumno ceno, ki bo podvržena nadzoru nadzor bo izvala tudi ESMO in to smo dosegli z današnjim besedilom. Zelo smo zadovoljni s to novo zakonodajo, da bomo te velike in pomembne indekse, kot so Libor, Euribor, lahko nadzorovali. Tudi indeksi primarnih proizvodov bodo podvrženi nadzoru in referenčnim vrednostim. Vseeno pa smo morali popustiti pri nekaterih um, vidikih, kot je sorazmernost, kot je že omenila poročevalka. Ključne referenčne vrednosti in neključne referenčne vrednosti bodo podvržene raznim omejitvam. Istočasno pa bodo nacionalni organi lahko izvajali nadzor nad upravljalci z neključnimi ključnimi referenčnimi vrednostmi in kako bodo opravljali analizo in upravljali s temi referenčnimi vrednostmi. Na koncu smo dosegli sporazum za tretje države, da bodo tudi te referenčne vrednosti bile v skladu z EOSKOM. Ta dogovor je zelo dober in s tem bodo evropski državljani dobili referenčne vrednosti, ki bodo dosti bolj resne in uh, trdno, trdne in podkovane z analizami. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa je na vrste gospa Kay Swinburne v imenu IKR. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj se najprej zahvalim poročevalki za trdo delo, kajti obrala je zelo eh, smiseln pristop do tega poročila. Vključila je eh, številne politične skupine in izdelali smo kompromise, katerim bomo glasovali jutri. To poročilo je dober, to, ta, ta predlog je dober okvir za to, da bi nadzorovali ponudnike Eh, imeli pa bi zdrav evropski ukvir. Ta nov sistem bo zagotovil, da bodo potrošniki in oglatelji zaščiteni v celotni Evropski uniji. Pristop se osredotoča na oster režim eh, za kritične referenčne vrednosti. Eh, osredotoča se na preglednost in to bo omogočilo potrošnikom in vlagateljem, da se odločijo ali so zadovoljni z referenčnimi vrednostmi in da lahko izberajo alternative, če bi se jim to zdelo eh, potrebno. Sedaj imamo bolj sorazmeren pristop do nekritičnih eh, eh, referenčnih prednosti in to pozdravljam. Toda dobro bi bilo, če bi države lahko izbrale um, referenčne vrednosti, ki ne pašajo, ki ne, ki ne sodijo v um, kritične evropske vrednosti, uh, um, referenčne vrednosti. Uh, in morda bi lahko same eh, odločile, ali je to za domači trg um, uh, kritičn, kritična uh, referenčna uh, vrednost ali ne. Imamo tudi sistem sa tretjimi državami. Uporaba mednarodnih načelov JOSKO je izrednega pomena, zato da bi izboljšali standarde za eh, upravitelje na globalni ravni. Pri tem pa ne ustvarjamo problemov z drugimi eh, eh, pravnimi predpisi. Veselim se sodelovanja s poročevalko in pa z vsemi drugimi, ki so predtem sodelovali v trialogu in upam, da bomo dosegli izid, ki bo primeren za vse. Hvala. Hvala lepa. Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE. Izvolite. Prezident. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod komisar, da ste danes z nami. Rada bi se zahvalila Kori in pa skupini ALDE. Kaj Ti, eh, vemo, kako zelo težavno eh, je to vprašanje, kako zelo težavna je ta tema. To se je pokazalo že v prejšnjem sklicu. Zahvaljujem se vam eh, tudi za zelo jasno stališče, gospod komisar. Upam, da boste to stališče zagovarjali tudi tekom trialoga in da boste enako odločni tudi v pogajanjih z tistimi nekoliko bolj zadržanimi državami članicami. Mislim, da je Kora uspela doseči. Eh, uravnotežen rezultat osebno eh, bi želela še močnejšo vlogo ESME, kajti ESMO smo vzpostavili ravno zaradi tega, da eh, na notranjem trgu ne bi obstajala možnost goljufi. Poleg tega eh, je eh, kritičnega oziroma eh, je velikega pomena tudi zagotavljanje ehm, finančne stabilnosti in pa ustrezno prasojanje, ko gre za kritične referenčne vrednosti. ESMA bo imela vlogo tudi pri uvedbi sankcij v primeru nespoštovanja pravil. Gospod eh, komisar, eh, z veseljem sem vam prisluhnila, z veseljem bi eh, prisluhnila tudi svetu, če bi bil prisoten. Rada bi, da kaj več poveste o proračunu ESME, kajti mislim, da je ta organ, kar zadeva finančno podporo, nekoliko ogrožen. Poleg tega uh, bo težko zagotoviti tudi sorazmernost glede na veliko število referenčnih vrednosti, ki obstajajo. Torej čaka nas težka naloga, ampak vseeno se zahvaljujem vsem in uh, veliko poguma za trialog. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine GUE eh, gospod Huaristi Abans. Ena minuta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod Hill je omenil da je manipulacija enaka kraji. Rad bi omenil to uredbo in da naj bi s to predvsem zmanjšali tveganje za manipulacije referenčnih vrednosti. Minimalne zahteve pa so zahteve, ki naj jih IRBH ne bi izvajal. Torej, če bi želeli doseči transparentnost vseh podatkov, potem bi morali te objaviti, vendar pa ti podatki so tajni. Evropski parlament ne ve, da, bi, da so najrevnejše družine morale plačati 300 evrov na mesec več za hipoteke kot tiste, ki so uporabljali Euribor kot referenčne obrestne mere. Ne moremo dopustiti, da še naprej prihaja do takšnih zlorab v naših bankah. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa v imenu zelenih. Gospod Filip Lamberts. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zgodovina referenčnih vrednosti je pokazala, da je prišlo do množičnega kršenja pravil, že preden se je pričela eh, finančna in pa gospodarska eh, kriza. Eh, tukaj gre za kršitve velikih bančnih inštitucij, ki so manipulirale z eh, referenčnimi vrednostmi dolga leta, mogoče to počnejo eh, še eh, celo danes. In sicer zato, da bi dosegle večji dobiček. Gre torej za manipulacijo z strani bank, ne eh, posameznikov, ampak eh, sankcije, kazni eh, plačujejo v številnih državah davkoplačevalci. Zaradi tega se zahvaljujem Kori za opravljeno delo v kompromis eh, smo bili vključeni skoraj eh, do samega konca, kajti na samem eh, koncu je bilo uloženih nekaj predlogov sprememb, ki so spremenili položaj referenčnih vrednosti. Imeli naj bi namreč dva različna sistema za kritične referenčne vrednosti in nekritične referenčne vrednosti. Sedaj, z temi predlogi sprememb, so bile določene referenčne vrednosti, ki so po našem mnenju kritične, uvrščene v kategorijo nekritičnih referenčnih vrednosti. Eh, določene države članice, kot eh, eh, recimo Združeno kraljestvo, ni prisluhnilo stališču Evropskega parlamenta. Druge države članice imajo strožjo zakonodajo na tem področju, kot jo predlagamo mi. No, Na koncu bo vse skupaj prepuščeno državam članicam. Ne bomo imeli prav veliko nadzora pri eh, izvajanju te uredbe. Torej, eh, mislim, da ne bi smeli eh, prepustiti državam članicam, eh, da same odločajo o tem, katere so kritične referenčne vrednosti. Če bi to še lahko spremenili, potem bomo z veseljem podprli kompromis. Tako, eh, Najlepša hvala. Eh, on behalf of DD e Group. Hvala lepa. Sada je pa v imenu skupine IFDD gospod Steven Wolf. Ena minuta. Vidim, da gospod Wolf ni prisoten. Sada je pa gospod Bernard Mono za eno minuto. Izvolite. Oui, monsieur le commissaire, cher collègue. Ja, gospod komisar, eh, dragi eh, kolegi. Razprava na eh, temo referenčnih vrednosti je vodila v to poročilo, ki ne zagotavlja nobenega nadzora in nas eh, je eh, razočaralo. Zatem bo prihajalo le še do nadaljnih škandalov, škandalov, kot so se, priha, kot so se dogajali že v preteklosti. Pomislimo samo na Libor in Eubor škandal, eh, ki se je pojavil v primeru eh, Liborja, eh, je bil re rezultat manipulacije trga, kot se je zgodilo v številnih drugih primerjih. Tukaj gre za pranje denarja oziroma za izogibanje plačilu davkov z pomočjo davčnih oas. In milijonske kazni so preniske, kajti stroški eh, teh manipulacij pravzaprav znašajo milijarde evrov na leto. Torej, eh, zastavlja se vprašanje, kako bomo nadzorovali te eh, čezmajne transakcije. Zame kot za nacionalista je odgovor jasen. Seveda moramo poskrbeti za nacionalni nadzor nad finančnimi transakcijami. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospa Pavnova, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zaupanje v naše trge trpi zaradi manipulacije referenčnih vrednosti. S temi praksami bi morali prekiniti. Morali bi znova vzpostaviti zaupanje. Naš finančni sistem mora postati bolj pregleden. Zato pozdravljam ta predlog in čestitam vsem kolegom, ki so delali na tem poročilu kajti ustvarili so ukvir za to, da bi se v prihodne izogibali tem problemom. Večina držav članic Evropske unije nima pravil, ki se nanašajo na referenčne vrednosti. In zato menim, da bi morali imeti harmoniziran okvir za referenčne vrednosti v Evropske uniji. Takšen okvir bi privedel do več zaupanja in pa do boljše finančne preglednosti in stabilnosti v Evropski uniji. Morali bi si pogledati posledice eh, na trgu. Če nekdo Eh, ki daje na razpolago podatke, dela resneje, si lahko enostavno izogne pravilom ali pa jih spremeni. Zato moramo zagotoviti, da nimamo, ne ustvarjamo dodatnega bremena za um, tržne akterje. Podpiram to poročilo, ker bo prineslo več preglednosti. Hvala lepa. Hvala, gospa Pervonš Bere. Ena minuta najlepša hvala gospod predsedujoči gospod komisar najprej naj čestitam poročevalki kajti eh, to je izjemno tehnična eh, tema hkrati pa tudi zelo pomembna tema Nazadnje smo se zedinili glede tega besedila eh, zaradi škandala, ki se je pojavil v primeru Euroliborja in zaradi škandala v zvezi z Eh, Liborjem. Torej, želimo dejanski vpliv eh, na finančne eh, pogoje in zato je bilo tudi ključnega pomena, da Evropska unija sprejme zakonodajo na tem področju. Obžalujem pa, da inštitucija, ki skrbi za nadzor nad tem področjem, eh, v eh, tem poročilu eh, ni bila ustrezno okrepljena. Preveč manevrskega prostora dajemo državam članicam, ko gre za nekritične referenčne vrednosti. In še ena pripomba, gospod predsedujoči, če dovolite. Evropska unija Eh, primerja svojo zakonodajo eh, z drugimi državami na svetu eh, in pri tem se upiramo zgolj na te podatke, ne pa toliko na podatke OECD in tukaj obstaja še veliki manevrski prostor, ki bi ga lahko izkoristili. Limitu času. Toleranci prosim, da upoštevate časovne omejitve pri svojih prispevkih. Sem zelo toleranten, ampak tudi moja tolerantnost ima meje. Dobro, gremo naprej. Sedaj pa dobi besedo gospod Ožok v imenu IKR. E Ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane gospe in gospodje, to poročilo vsebuje zelo dobre eh, rešitve eh, za finančne instrumente in pa za finančne pogodbe. Pozdravljam opredelitve in pa pozdravljam način za določanje kritičnih in nekritičnih eh, referenčnih vrednosti. Pozdravljam tudi to, kar je bilo rečeno o IOSKO in pa kar je bilo rečeno o dostopu do indeksov in referenčnih vrednosti, ki jih ponujajo tretje države. Če bomo upoštevali te predpise, bodo referenčne vrednosti eh, postale bolj zanesljive, eh, manj ranljive za manipulacijo in to bo ponovno vzpostavilo zaupanje v naše finančne trge. Toda, tu so številna področja, ki bi jih lahko izboljšali. Naprimer, več jasnosti, kar se tiče a, eh, področja de, a, veljave ali pa kar se tiče izjem za določene kategorije upraviteljev. Isto velja za preglednost za prehodna pravila. Hvala lepa. Hvala lepa. Uh, sedaj je na vrsti gospa Barbara Kapel. Izvolite, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar Hill. Torej, a, robustne referančne vrednosti so zelo pomembne za finančni, finančno industrijo. Tukaj gre za 5 um, milijard evrov pri instrumentih za financiranje, ki temelijo na referenčnih vrednostih. In vse to kaže na to, kako pomembno je to poročilo in kako pomembno je, da unesemo preglednost v to področje. Že ste spregovorili o skandalu v zvezi z Liborjem. In, a, samo preglednost lahko eh, reši konflikt interesov. To velja tudi za metodologijo. Kaj, te, kaj je postalo jasno pri škandalu v zvezi z Liborjem? Lahko imamo sicer skupno um, metodologijo, ampak če se manipulirajo vhodni podatki, ne pridemo zelo daleč. Um, nemške banke so morale plačati visoke kazni. To poročilo je zelo pomemben korak. Torej, vzpostavljamo preglednost in pa uh, jasnost in pa eh, sedaj eh, bodo potrebna tudi eh, poročanja ISMI. Danes akteri zahtevajo boljšo reguliranje trga in seveda moramo zagotoviti stabilnost finančnega trga. Evropska centralna banka mora tukaj narediti naslednji korak. Hvala. Sprejmete modri karton? Oui. Da. No. Ok, uh, please take a floor. Izvolite, beseda je vaša. Thank you very much, president. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi vprašal kolegico Kapel. Glede na manipulacije na trgih, ki so jih izvajale velike finančne inštitucije, vključno z velikimi bankami. In da na koncu dopustimo, da ključne referenčne vrednosti določi vsaka država članica posebej, mar ne mislite, da bi Evropska unija morala zahtevati spoštovanje teh ključnih referenčnih vrednosti v vseh inštitucijah in v vseh državah meni se zdi, da je gospa poročevalka opravila zelo dobro delo in da je to upoštevala tudi pri ključnih verečnih vrednostih in tudi pri primarnih mislim, proizvodih. In mislim, da je to zelo dobro urejeno tudi eh, na finančnih trgih v tem trenutku. Gospod Salini, za minuto in pol. Ja, najlepša hvala, gospod predsedojoči. Jaz izhajam iz stališča, da je poročevalka opravila odlično delo. Namreč soočamo se z kritično situacijo in ponovno moramo vzpostaviti ozračje zaupanja srečujemo eh, se z problemom številnih škandalov eh, in če bi se eh, udali temu psihičnemu terorizmu, bi ne nadaljevali z našim delom. Ampak poročevalka je ustrajala in zato ji čestitam pomembno eh, je predvsem razlikovati med eh, kritičnimi in pa nekritičnimi referenčnimi vrednostmi. Tudi moja država, Italija, je seveda v tem trenutku v velikih težavah in sicer v zvezi eh, z škandalom, eh, v okviru katerega naj bi bilo oškodovanih 2,5 milijona družin. In sicer gre tukaj eh, za Deutsche Bank ki eh, je manipulirala eh, z vrednostmi, ki presegajo bruto družbeni proizvod eh, številnih evropskih držav. Torej, glavni problem, s katerim se soočamo, je problem zaupanja. Najlepša hvala. Ali sprejemate modri karton gospoda Rubiha? Ja. Gospod ja, Rubik, izvolite, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi vprašal kolego Salinja kakšne bodo posledice za malo gospodarstva in eh, kako se bo v tem smislu razvijati tudi birokracija, če želimo doseči pozitivne rezultate. Izvolite, poslanec. Ja, seveda bom z veseljem odgovoril kolegu Rubihu. Gre za zaskrbljenost glede učinkov te zakonodaje na majhna in srednje velika podjetja. Zato zaskrbljenostjo se seveda strinjam. In eh, včasih že s težavo odgovarjam na to vprašanje, kajti eh, pogosto smo eh, videli, da je naša zakonodaja imela negativne posledice, ampak mislim, da smo na pravi poti. Najprej moramo pripraviti bančne inštitucije do tega, da bodo v središču svojega poslovanja postavile majhna in srednje velika podjetja. In zato eh, bo pomembno spremeniti tudi način upravljanja kreditnih eh, inštitutov eh, v Evropski uniji. Tukaj ne gre zgolj za referenčne vrednosti. Hvala lepa. Gospe Nine, gil ne vidim.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 treba je uvesti sankcije, um, ki so dosegle, zavedi so sankcije, ki so dosegle na milijarde evrov, vendar pa zaradi velikih izgub so nekatera podjetja propadla. Zato potrebujemo strožno zakonodajo okrepiti, moramo pravila in standarde, še posebej, ko gre za ključne referenčne vrednosti kot eh, tudi moramo zagotoviti, da do zlorab ne bo mogla več priti. Potrebujemo tudi več transparentnosti, to je drug cilj, še posebej, ko gre za vse referenčne vrednosti, za vse končne uporabnike, da so naši uporabniki lahko bolje informirani. In na, za konec potrebujemo še boljši dostop, ko gre za pravilno upravljanje s temi referenčnimi vrednostmi ko bomo začeli z izvajanjem teh standardov in pravil, bomo lahko preprečili nadaljne škandale in zlorabe. Najlepša hvala za kratek govor. Naslednji ima besedo gospod Buda. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropska unija se zelo veliko ukvarja s stabilnostjo, z dobrim delovanjem trgov in primarnih proizvodov še posebej. Zato morajo finančni inštrumenti in finančne pogodbe biti podvržene strogi zakonodaji. Referenčne vrednosti se uporabljajo tudi za manipuliranje s finančnimi trgi. Zato moramo uvesti ukrepe in mehanizme za preprečevanje zlorab, manipulacij in izkrivljanje cen potrebujemo ravnovesje med transparentnostjo in zmogljivostjo za disciplino, zato da bi odvračali finančne inštitucije od manipulacije. Zato pa je treba upoštevati tudi dejstvo, da ekonomski trgi in ekonomske realnosti potrebuje različne referenčne vrednosti. Evropska unija mora urejati referenčne vrednosti, ko vplivajo na več držav članic, ko pa gre za nacionalne referenčne vrednosti, moramo to prepustiti državam članicam. Treba je tudi okrepiti standarde in sisteme, kot tudi transparentnost, da lahko vsakdo sprejme inform informirano odločitev. To pomeni sodelovanje vseh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 predsedujoči. Ta predlog uredbe za referenčne vrednosti v finančnih inštrumentih in eh, finančnih pogodbah, ima en najpomnejši cilj in to je zaščitimo naše potrošnike. Zelo dobro je imeti referenčne vrednosti za finančne pogodbe, kot tudi to, da lahko ocenimo rezultate in uspešnost naložbenih skladov. Sama podpiram glavne cilje in eh, tudi okvir za določanje referenčnih vrednosti. Pomembno je, da sprejmemo ta predlog, kaj ti dobro upravljanje s ključnimi indeksi referenčnih eh, vrednosti in izboljšanje teh je zelo pomembno še manipulacija z referenčnimi vrednosti, ki jih je bilo veliko na energetskih trgov, dokazuje, da je nujno, da sprejmemo to zakonodajo. Grazie, presidente. Imer... Gospod Kaputo, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Prihaja do številnih manipulacij eh, referenčnih vrednosti, predvsem referenčnih obrestnih mer, kot sta eh, Libor in eh, Euribor. In eh, zaradi tega to vpliva eh, seveda tudi na izkrivljanje trga in z eh, tem imajo te manipulacije učinek tudi na naše državljane. Omajano je zaupanje v finančne inštitucije, ki ga bo potrebno ponovno vzpostaviti. Strinjam se z tem poročilom, v katerem je zapisano, da je potrebno izboljšati upravljanje in da se je potrebno izogniti na vzkrižju interesov. Potrebno je ukrepiti preglednost eh, in eh, poskrbeti eh, za sorazmernost pri obravnavi različnih referenčnih vrednosti. Potrebno je tudi zmanjšati pomembnost posameznih referenčnih eh, vrednosti eh, za finančni sistem, kajti te referenčne vrednosti predstavljajo veliko tveganje. Grazie, onorevole. Uh, de... Hvala lepa. Hvala lepa. Beseda ima gospod Notis Marijas. Gospod predsedojoči, velike banke, kot je naprimer Deutsche Bank, so zaslužile ogromno denarja z manipuliranjem Liborja in to še vedno ni dovolj. Torej, naši državljani še vedno trpijo zaradi škod, ki so jih utrpeli v bankah in um, najmanjši naložbeniki izgubljajo ogromno denarja zaradi previsokih obrestnih mer. Prišlo je tudi do manipulacije menjalne, me, menjalnih poslovanj med švicarskim frankom in evrom. Za nekatere državljane so posojila priž, postala dosti dražja zaradi, zaradi teh eh, manipulacij med švicarskim frankom. Najlepša hvala, gospod Ivan Jakobčič. Zahvaljujem, gospodine predsedniče. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Seveda želim podpreti to uh, poročilo mislim, da je naša uh, poročevalka zadela v tarčo, kot bi rekli uh, na Hrvaškem. In mislim, da bomo na ta način uh, lahko izkorenili manipulacije, katerim smo bili priča uh, mesece in mesece. Zaščititi moramo naše potrošnike, ukrepiti uh, sodni sistem in vzpostaviti uh, enotni kapitalski trg. Kolega Marijas je pred kratkim govoril o nepravičnosti. Jaz bi rekel, da je šlo celo za prevaro v zvezi z e, tečajem e, švicarskega franka. E, banke so sprejele odločitev in številni državljani so postali sužni svojih kreditov. Posojil. Mislim, da si naši državljani zaslužijo pravičnost in o tem moramo govoriti, tudi o tem problemu, kajti ta problem zadeva vse države članice Evropske unije. E, Najlepša hvala. Gospod Glezos. Najlepša hvala. Škandal z Deutsche Bank me spominja na vlogo te banke v okupirani Grčiji, ko so oželi Grke, kolikor se le dalo. Deutsche Bank pa še vedno izvaja takšno represijo in zlorablja Grke. Veliko krat pozabljamo, da smo z davkoplačevalskim denarjem plačali velike izgube bank. Kaj pa delajo eh, banke? Banke so iz Grkov iztisnile zadnje evre za interese finančnih inštitucij. od leta 2020 do 2014 smo plačali na stotine milijonov evrov in 33 milijarde izginilo. Vse to kaže, kako zelo je karkoli doseči na tem področju. Gospod Šolte, ima besedo. Predsednik, hvala za besedo. Pravzaprav končno uh, bi lahko uh, rekli. Mislim, da je ta uredba mehanizem na

to, da smo v skupini SD v tem poročilu dosegli ravnovesje med referenčnimi vrednostmi, ključnimi referenčnimi vrednostmi in pa tudi primarnimi proizvodi. Vendar pa sem proti temu, da se ključne referenčne vrednosti prepusti državam članicam Evropske unije. Istočasno mislim, da je zelo pomembno, da uvedemo evropski zakonodajni okvir, zato da bi preprečili zlorabe in škandale iz pre preteklosti. Rad, rad bi se zahvalil poročevalki in poročevalcem v Senci za zelo dobro ravnovesje in dober rezultat. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo. Gospod Jonathan Hill, v imenu komisije izvolite. Gospod predsedujoči, najlepša hvala. Najlepša hvala vsem poslankam in poslancem za vaše prispevke v tej zelo zanimivi razpravi. Postalo je jasno, da obstaja soglasje glede tega, da moramo ukrepati, da bi preprečili manipulacije, ki smo jo prepogosto videvali v preteklosti. Obstaja tudi soglasje glede tega, kako zelo pomembna je transparentnost, kako zelo pomembno je boljše upravljanje, da potrebujemo boljšo zakonodajo in tudi stroži nadzor. Strinjamo se tudi, da je gospa poročevalka pripravila zelo dobro poročilo in dober okvir, čeprav se nekateri ne strinjajo z definicijo ključnih referenčnih vrednosti. Vendar pa glede tega, kar sem tukaj slišal v tej razpravi, mislim, da bomo dosegli zelo dobro podlago za zakonodajo, ki bo dobra za potrošnike, dobra za vlagatelje, dobra za zaupanje na trgih, kot tudi za finančno stabilnost. Mislim, da potrebujemo te varovalke in to čim prej. Omenili ste tudi, kako zelo dolgo je trajalo, da smo prišli do tega trenutka. Sedaj pa je pravi trenutek za to, da ta predlog speljemo naprej z zagonom, ki smo ga dobili. Potrebno je, da imamo robustne referenčne vrednosti, ki jih lahko uporabljamo na finančnih trgih v Evropski uniji in da preprečimo propad ključnih referenčnih vrednosti. Rad bi se zahvalil v imenu komisije poročevalki, poročevalcem v senci za trdo delo, za vas trud, kar je izrednega pomena, zato da lahko nadaljujemo s to zakonodajo. Zelo se že veselim konstruktivnih pogajanj znotraj trialoga in upam, da bomo kmalo našli rešitev za to pereče vprašanje. Najlepša hvala, gospod komisar. Uh, now, time for reporter, our reporter, Madame Cora. Sedaj pa ima besedo gospa poročevalka Korafan Nevenhuizen. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila vsem kolegom za prispevke in za koristne pripombe. Zelo sem zadovoljna široko podporo. Seveda nismo mogli ugoditi vsem, vendar pa mislim, da smo s tem poročilom dosegli poročilo, ki ga bo podprla velika večina. Sveda sem vesela, da sem dobila toliko pohval, vendar pa bi to rada delila, delila z osebjem, z asistenti, <clears throat> sekretarjatom Aldeja in Evropskega parlamenta. Uspeli smo premostiti vse ovire, zato sem zelo za, za hvaležna vsem, ki so mi pri tem pomagali. nekateri so menili, da so ključni referenčni. Um, da so ključne referenčne vrednosti samo Libor in Euribor. To ne drži. Treba je podrobno analizirati referenčne vrednosti, da ugotovimo ključnost. Ne bom se spuščala v vsebino, če ne bo ta razprava predolgo trajala. Seveda se že veselim sodelovanja s poročevalci v Senci, s komisijo in svetom, ko bomo začeli s trialogom, zato da lahko čim prej storimo korake naprej in dobimo dobro zakonodajo na tem področju. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Še posebej vam čestitam, ker ste bili.